unika 22. oktobra sprejela osnutek dnevnega eh, reda. Ta leži pred vami. In sedaj pa predlagam naslednjo spremembo dnevnega reda. Izjavi podpredsednikov eh, komisije in visoke predstavnice za zunanjo eh, politiko o situaciji v Izraelu in Palestini ter situaciji v Sudanu se predstavijo na torek popovdan in pridejo na vrsto po razpravi o proračunu. E, izjava e, komisije o e, strategiji Evropa 2020, kot tudi poročilo SORO, se predstavijo na sredo zvečer in sicer pred izjavo komisije o dostopu MSP-jev do finančnih sredstev. Ali ima kdo kaj proti temu? Ne in s tem je dnevni red spremenjen v tej obliki. Prosim, gospod Rubik, imel bi prošnjo. Glasovanja v četrtek bodo spet zelo obsežna in morda bi bilo dobro, eh, če bi lahko pol ure prej začeli z glasovanjem. Da, eh, pozneje, ko pridem do četrtka. To se tu nekoliko prehitevate. Gospod Rol je grdo gledal, to ni bil prispevek k poletnemu ali zimskemu času, temveč samo k spremembi časa glasovanja. E, skupina ELS zahteva izjavo podpredsednice komisije in visoke predstavnice o Gruziji in zlasti o situaciji televizijske postaje Rustavi 2 Eh, da ta pride v sredo popovda na dnevni red in sicer z resolucijo. Eh, gospod Brok bo prvi govoril eh, v zagovor te prošnje. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, prosim, da Eh, bi eh, to vprašanje obravnavali že v tem tednu in ne na mini plenarki. Eh, kaj ti eh, sodni postopek poteka sedaj. Eh, če bomo o tem govorili na mini plenarnem zasedanju, bo prepozno, tedaj lahko še, samo le protestiramo, sedaj pa morda nekako lahko tudi vplivamo. In moramo pokazati, da v okviru vzhodnega partnerstva v državi, s katero imamo pridružitveni sporazum, ne more biti, da eh, pravzaprav ovirajo zadnjo televizijo, ki še ni pod kontrolo vlade. Eh, mislim, da je to potrebno za svobodno izražanje eh, mnenja. Vem, da smo o tem hoteli govoriti novembra, eh, vendar tu gre za nujnost, eh, gre za posebno vprašanje in moram reči, nikoli nisem prosil, da nekaj prej obravnavamo kot načrtovano, vendar to je izjema in prosim, da to podprete. Hvala lepa, gospod Brok. želim najprej vprašati kdo podpira predlog eh, gospoda broka za nihče kdo je proti gospa hautala bo govorila proti gospod eh, predsednik vse pozivam naj tega vprašanja ne damo na dnevni red tega tedna Kot je bilo povedano, bo delegacija šla na pot ob koncu tedna in to bo prvi uh, sestanek eh, parlamentarnega pridružitvenega odbora z Gruzijo. In, uh, Imeli bomo možnost govoriti s kolegi iz opozicije in vlade o tem. In naj spomnim, ko je v prejšnji vladi prišlo do podobne zadeve in sicer do zaprtja televizije Imedit eh, Eh, ni bilo nobene reakcije ljudi, eh, ki sedaj želijo predlagati resolucijo. In tretjič, eh, jaz sem podpredsednica parlamentarne skupščine Euronest in bojim se, da pravzaprav ogrožamo svojo verodostojnost, če imamo dvojne standarde. Mi ne moremo na različne načine obravnavati situacij v partnerskih državah na vzhodu. Dobro, potem bomo glasovali o tem predlogu. Slišali smo utemeljitev Gruzija, eh, Rustavi 2, da bi to dali v sredo na dnevni red. Kdo je za? Kdo je proti? Zavrnjeno. Prosim. preverili bomo. Ste vsi glasovali? So vsi kolegi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. dnevni eh, red ostaja v tem oziru nespremenjen. Eh, gospe in gospodje, Združena levica Guje zahteva izjavo eh, podpredsednice komisije visoke predstavnice in sicer gre za 40. obletnico zelenega pohoda v Zahodni Sahari, da bi to pač dali v sredo popovda na dnevni red. Najprej bo Eh, ta predlog podprla gospa Sanchez Caldente. Prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. 6. novembra je prišlo do 40. oziroma bo 40. obletnica zasedbe Zahodne Sahare strani Maroka. Tu je prišlo do tako imenovanega zelenega pohoda. To je seveda v Eh, nasprotju z eh, pravili Združenih narodov. Evropska komisija pravzaprav ni posvečala nobene pozornosti in eh, tu smo bili zadovoljni statusom kvojem. Če Evropska unija želi braniti človekove pravice, kot to trdi, mora to temo dati na dnevni red. Več kot 90 tisoč oseb je več kot 40 let pregnanih iz eh, svojih domov. Ehm, poleg tega obstaja tu tudi eh, velika okoljska eh, katastrofa, torej mi te tematike ne smemo pozabiti. Hvala. Kdo želi podpreti predlog kolegice? Gospod Lambert. Torej, ta obletnica bo potekala v istem času kot eh, novembrska seja pravzaprav in morda bi lahko v okviru te mikroplenarne eh, eh, seje v Bruslju obravnavali to. Vendar, kolega Lamberts, to je že druga prošnja, ki ste jo vi eh, zastavili. Vi ste sicer podprli vsebino eh, predloga, niste pa podprli samega predloga. Kdo pa želi govoriti proti predlogu gospe Sančes? Gospod Preda, prosim. Gospod predsednik, mislim, da je nekoliko prezgodaj, eh, da govorimo o 6. novembru, saj je še oktober vem, da komunisti radi zgodaj ob, eh, se spominjajo obletnic, vendar prehitevati ni treba. Eh, vse to je bilo predmet razprav v Španiji, o tem se govori tudi v drugih državah, vendar mislim, da to ni tema za Evropski parlament. Morda v delegaciji za Magreb bi lahko govorili o tem, vendar mislim, da ni eh, to primerno za plenarno zasedanje. Hvala. Kolega Lamberts je pa rekel, da bi o tem lahko razpravljali tudi novembra bi vi morda umaknili svoj predlog in vaša politična skupina bo to predlagala za dnevni red za mini plenarno zasedanje novembra in mi bomo potem to dali eh, na dnevni red. Mi podpiramo predlog eh, gospoda Lamberca, da bi o tem obravnavali na eh, mini plenarki novembra. Eh, prosim, gospa Cimer, da to predlagate na pripravljalnem sestanku za konferenco predsednikov in potem bomo pač preverili, ali bomo to ustrezno dali na dnevni red ali ne. Eh, glede tega se dnevni red torej ne spreminja. Kolega Rubik je prosil, da bi v četrtek začeli z glasovanjem za 30 ali pa 45 minut prej. Kdo podpira predlog gospoda Rubiga? ne ne e, e, sicer je dobro da ste vsi za čeprav nisem e, pozval k glasovanju ali ima kdo kaj proti ali je kdo proti potem pa sedaj formalno sprašujem kdo želi da bi začeli z glasovanjem prej in sicer za trideset ali petinštirideset minut kdo je proti temu kdo se vzdrži mislim da vidim prvič soglasje drage kolegice in kolegi na dve stvari bi vas pa rad opozoril glasovanje traja za 30 do 45 minut. E, mi bomo začeli 30 minut prej. S tem se pa čas za govor za politične skupine skrajša za 30 minut. E, pritožbe e, zaradi pomankanja časa za govor bom pa posredoval vsem tistim, ki so danes izglasovali to predstavitev. S tem smo torej sprejeli eh, dnevni red. Hvala lepa, gospod Kastalda. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Rad bi opozoril na naslednje. Eh, dosti krat je pač tako, da v eh, četrtek razpravljamo o eh, kršitvah človekovih pravic in podobno. Sedaj bomo pa imeli 30 minut manj. Sicer podpiram gospoda Rubika, vendar eh, tu teh kršitev nihče ne bo jemal resno, ker je prvič malo kolegov prisotnih, drugič pa, ker imamo še uh, manj časa. Ali ne bi mogli pravzaprav tega predstaviti v Brusel? Upam, da se bo predsedstvo s tem ukvarjalo in da bo to upoštevalo. Razumem seveda vašo prošljo prošnjo, žal pa eh, eh, vas moram obvestiti, eh, da v ta četrtek nimamo nobenih razprav o kršitvah človekovih pravic na dnevnem redu. Imamo povsem normalno razpravo, ker sta oktobra dve seji, oktobra dva ne razpravljamo o kršitvah človekovih pravic. Sicer pa imamo tudi četrtek popovdan še delovni dan. Sedaj pa prva točka dnevnega reda o obdavčenju. Najprej poročilo kolege Ferberja in sicer obvezna avtomatična izmenjava podatkov na področju obdavčenja. Ja, pozorno, bitte. Gospa Sandar. Naj odgovorim, gospod predsednik nekaj več informacij potrebujemo o pomankanju časa in o tem, da eh, ni mogoče preložiti razprave na mini plenarno zasedanje v Bruslju. Sama bi raje dejala, da bi bolje bilo, če bi uporabili v polni meri čas, ki ga imamo sedaj v Strasburu. Eh, četrtek popovdan, naprimer, naj bi potekala plenarna zasedanja. Eh, uporabiti je treba to plenarno zasedanje, kot to predvideva pogodba. To pomeni, da Eh, bi se lahko na ta način izognili prelaganju razprav v Bruse. Gospa poslanka, morda niste poslušali mojih besed. A me poslušate sedaj, gospa Sander? Že eno minuto govorim z vami, pa me nažalost ne poslušate. Točno to sem rekel. Dejal sem, da so na voljo tudi uh, popovdnevi v četrtek, to je naš delovni dan in mislim, da se popolnoma strinjava.